Ladies and gentlemen, good afternoon. Gospe in gospodje, pozdravljeni. Opozarjam vas, da bomo kasneje glasovali in če nimate glasovalnih kartic, lepo prosim, da si jih priskrbite vsaj do glasovanja. To vas opozarjam kar sedaj. Prva točka je sprejetje dnevnega reda. Če nihče ne nasprotuje, potem bomo dnevni red sprejeli. Hvala. Sporočilo predsednika. Tolmačenje ni na voljo v hrvaščino in irščino. Lepo pa prosim, da upoštevate, da bo služba za inovacije pri GDI Tech izvedla eksperiment in sicer preizkušajo scenarije dopolnjene realnosti. V okviru tega konteksta bodo snemali v 360 stopinjah. Upam, da je vam vsem jasno, kaj to pomeni z političnega vidika bi mi bilo všeč, če bi bili malce bolj omejeni, ampak verjetno bodo zadeve izpeljali tako, kot je treba. Če se pojavijo težave, vam bom povedal več. Dobro, drugič, Sir Julian King, ki je kandidat za komisarja za varnostno unijo, bo imel zaslišanje pri nas, on naj bi bil naslednji komisar Združenega kraljestva in povedati vam želim, da bo zaslišanje gospoda Kinga 12. septembra v ponedeljek v Strasburu. Zaslišanje bo potekalo od 7. do 10. Spet bomo pozno v službi, se bojim. No, koordinatorji se bodo sestali. 13. septembra zjutraj, zato da bodo ocenili zaslišanje, zato da bo predsednik odbora lahko predsednika parlamenta obvestil o tem, da bi sklep na plenarnem zasedanju sprejeli še v istem tednu. Časovnica je res kratka, ampak upam, da boste lahko pripravili vprašanje za ta dogodek. Dobro, zdaj pa sprejeti priporočil koordinatorjev, najprej imenovanje poročevalcev. Gospa Sargentini je poročevalka za osnutek poročila predlog za direktivo Evropskega parlamenta in sveta, ki spremenja direktivo EU 2015 skozi 849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma in spremembo direktive 2009-101-ES. E Gospa Fajon je poročevalka za osnutek poročila za uredbo o standardih za kvalifikacijo državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva kot prejemnike mednarodne zaščite za status beguncov, ali za osebe, ki so upravičene do subsidijarne zaščite in za vsebino te zaščite. Gospod Moraes bo kot predsednik v okviru poenostavljenega postopka 50. člen poročevalec za sporozum o strateškem sodelovanju med Ministrstvom za javno varnost Republike Kitajske in Europolom. Gospa Ferrara je poročevalka za predlog za uredbo o oblikovanju enotnega azilnega postopka v Evropski uniji in za odpravo direktive 2013-32-EU. E Gospa Sofija Infeld je poročevalka za predlog direktive o pogojih sprejema, ki spreminja direktivo 2014-33-EU, e ki določa standarde za sprejetje prosilcev za mednarodno zaščito. Prav tako pa imamo nekaj poročevalcev za mnenje. Gospa Mlinar je poročevalka za koordinacijo določenih določb, ki jih določa zakon v državah članicah v zvezi z zagotavljanjem audiovizualnih medijskih storitev glede na spremembe na trgu. Gospa Paga Zavrutunda je poročevalka o legitimnih ukrepih za zaščito žvižgačev, ki delajo v javnem interesu, ko razkrivajo zaupne informacije družb in javnih organov. Ali odbor lahko podpre sklepe koordinatorja v skladu z 205. členom, to je bilo 6. junija 2016. Hvala. Pred nekaj trenutki sem povedal, da morate poskrbeti za svoje glasovalne kartice. Glasovali bomo elektronsko, glasujemo danes ob pol šestih. Lepo prosim, da imate torej kartice s seboj in takrat bomo to tudi obravnavali. Zdaj pa tretja točka. Tretja točka zadeva Agencijo Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, to je Eurojust. Zdaj bomo slišali predstavitev letnega poročila za leto 2015 poročala bo gospa Konings, ona je predsednica Eurojusta. Gospa Konings bo podala predstavitev, temu pa bo sledila izmenjava mnen. Izvolite, gospa. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. V veliko čast mi je, da sem danes tukaj z vami, da vam predstavim poročilo Eurojusta za leto 2015. Na začetku se želim zahvaliti vsem, ki sodelujejo z Eurojustom, 305 ljudi je sodelovalo z nami, borimo se proti resnemu kriminalu, čezmenemu kriminalu in terorizmu. Mislim, da smo učinkoviti in da se borimo tudi dobro. To poročilo sem predstavila osebju pred nekaj dnevi oziroma pred nekaj tedni, pred eh, poletjem in poletnim odmorom, zato da bi jih motivirala. Zdaj smo v času varčevalnih ukrepov in krize, zato imamo pred seboj tudi zelo veliko izzivov na področju varnosti in kaznjivih dejanj, zato je dobro, da včasih pogledamo, kje smo, odkud smo prišli in kam želimo v prihodnosti. Hvala lepa torej vsem tistim, ki podpirate Eurojust. Vidite, lahko, da številke govorijo same zase. Leta 2015 smo za več kot 23 odstotkov povečali število primerov v primerjavi z letom 2014. Leta 2015 smo obravnavali 2214 primerov. Kaj to pomeni? To pomeni, da so storitve Eurojusta potrebne, zahtevane in da jih naši uporabniki cenijo. Edini pomislek je, da moramo storiti več z manj, kajti trend iz leta 2015 se prav gotovo nadaljuje tudi let, v letu 2016, zato ni prav nobenega razloga za to, da bi menili, da bo kaznjivih dejanj manj do konca leta, kvečemu obratno. Naslednja prosojnica, tukaj lahko vidite nekaj dejstev in številk. Kakor sem vam povedala, obravnavali smo več kot 2214 primerov, vključili smo tudi nekaj tretjih držav in to v 298 primerih. To je bilo v glavnih dejavnostih, kar zadeva pravosodno koordinacijo, okrepljeno pravosodno sodelovanje in tako naprej. Pravnovenega dvoma ni, da se ukvarjamo z tremi oblikami kaznjivih dejanj, to je terorizem, tihotapljanje nezakonitih priseljencev in seveda tudi trgovina za ljudmi, goljofija, korupcija in mobilne organizirane skupine kriminalcev. Tudi druge agencije vam govorijo prav o tem. To je to, kar se dogaja v realnosti in to se odraža tudi v naših številkah. Glavna dejavnost Eurojusta je organiziranje koordinacijskih sestankov. Več kot 274 koordinacijskih sestankov smo imeli, če to primerjamo z številkami lanskega leta oziroma prejšnjega leta, to pomeni, da smo imeli teh sestankov skoraj 39 odstotkov več. Kaj to pomeni? Vedno več policistov, preiskovalnih sodnikov, sodnikov in doživcev navezuje stike z nami, zato da bi izboljšali svoje delovanje. Vidijo, da zagotavljamo dodano vrednost. Hitro se moramo odzivati, čas je zelo pomemben. In vidijo lahko, da lahko na teh koordinacijskih sestankih oblikujejo strategije, lahko oblikujejo zadnje dneve pred racijami in tako naprej. Leta 2015 smo organizirali 13 koordinacijskih centrov. Eden glavnih koordinacijskih centrov je center namenjen boju proti teroristom, ki prihajajo iz Sirije, naprimer. No, to je bilo eden pred napadi v Parizu, zato lahko rečem, da smo ga res imeli v pravem času. Več kot 120 džitov smo izvedli, podprli smo jih finančno, in 68 teh skupnih preiskovalnih skupin smo podprli. Te skupine delujejo hitro, učinkovito in spoštujejo seveda pravno državo in temeljne vrednote. Tudi Evropski nalog za prijetelje, velika uspešnica, več kot 292 takšnih primerov smo imeli. Leta 2015 smo imeli proračun, ki je v obsegu 33,818 milijonov. To pomeni, da smo 99,68 odstotka tudi izkoristili. Če si pogledamo kazniva dejanja skozi lupo, lahko vidimo, da pomagamo prav tam, kjer nas potrebujejo. Mi gradimo mostove, pomagamo, povezujemo in oblikujemo strategije, pospešujemo izvajanje pravne pomoči, sodelujemo tudi z državami zunaj Evropske unije in eh, Včasih ni dovolj, da je zagotovljen samo kontakt, ampak treba zagotoviti zaupanja vreden kontakt s pravimi ljudmi v državah, ki so zunaj EU. Seveda je treba omeniti Severno Afriko, Zahodni Balkan, Turčijo in Bližnji vzhod. Tam moramo sodelovati vedno bolj, seveda pa moramo biti zaupni in zaupanja vredni. Prav tako smo organizacija, ki je odvisna od zahtev strani pravosodnih organov v državah članicah. Vse države članice se soočajo s terorizmom, tihotapljenjem ljudi, kibernetskim kriminalom in tako naprej. In še nikoli nismo videli takšne zaloge dela vidimo lahko, da so države članice preobremenjene. Preobremenjene so zaradi migracij in prav vse, brez izjeme, se spopadajo z nezakonitim tihotapljenjem migrantov. Prav tako se borijo proti tujim borcem, teroristom in tudi digitalno okolje se hitro spreminja. Zato je to po definiciji Kaznivo dejanje brez meja. Zato se vedno več kaznivih dejanj seli prav na internet. Zato zbiramo dokaze, prav tako moramo govoriti o teritorijalnosti in o pravosodnih vprašanjih ter vprašanjih jurisdikcije. Prav tako sledimo vsem aktivskim načrtom varnostnim agentom Evropske unije, kar zadeva tihotapljanje ljudi in terorizem, spremljamo tudi sklepe sveta, sklepi sveta o našem poročilu za leto 2015 so prav tako zelo pomembni in povsod je navedeno, da se je treba posvečati nezagonitim migracijam, terorizmu in kibernetskemu kriminalu. Sveda je pa kaznjevi dejan več, gre za tiste, ki perajo denar, goljufe in tiste, ki spodbujajo korupcijo kazniva dejanja na področju okolja in tako naprej. Teh oblik kriminala pač ne moremo zanemariti, kajti tudi te tri je mogoče povezati z prednostnimi nalogami posredno ali neposredno in tudi to je jasno v našem vsakdanjem delu. Leta 2015 smo tretje leto zapored veliko pozornosti namenjali teroristom tujim borcem. Sodelovali smo pri napadih v Parizu oziroma pri preiskavi. Prav tako smo sodelovali s tunizijskimi preiskovalci in tuživci, zato da smo že od začetka bili zraven in še naprej sodelujemo tudi, kar zadeva preiskavo napadov v Bruslju in drugih terorističnih napadov. Imamo tudi neformalno mrežo toživcev za boj proti turizmu. Gre za neformalno mrežo. Enkrat na leto vsaj se zberemo in izmenjujemo si najboljšo prakso in naučene lekcije. Zagotavljamo jim tudi TCM ali spremljanje obsojenih teroristov zato da vidimo, kaj se tam dogaja, da vidimo, kaj deluje in kaj ne deluje, kako lahko hitro dosežemo rezultate in kako lahko poskrbimo, da se izognemo težavam v kazenskih postopkih. To je zelo cenjeno, ko se tu sodi teroristom iz Sirije. vidimo, naprimer, da to, kar se je včasih dogajalo na vzhodu Afrike, zdaj prehaja na zahodni del Afrike, tudi vrsta terorizma se spremenja. CBRN E priročnik je zelo pomemben priročnik. Gre za priročnik o terorističnih dejavnostih in eh, seveda vse to spremljamo, spremljamo tudi vse organizacije, ki sodelujejo na tem področju. Prav tako smo od lani ministrom za notranje zadeve in pravosodje predstavili svoje mnenje o tem, kako bi se lahko najbolje borili proti tujim teroristom. Konec junija smo skupaj z drugimi toživci za boj proti terorizmu govorili o tem, kako bi rešili teroristično vprašanje oziroma vprašanje z vidika terorizma, s katerimi se trenutno popadamo. Novembra naj bi predstavili delo. Delo se nadaljuje, to je jasno, grožnja je resna in tveganje je vedno prisotna. Ne moramo si privoščiti, da bi končali z delom na tem področju. Vidite lahko tudi, da se borimo proti kibernetskim kriminalcem. Leta 2015 smo predstavili tožilca za kibernetski kriminal, sodeluje z EC3, to je Evropski center za kibernetski kriminal. Sodeluje z 28 državami članicami in seveda sodeluje tudi v zadnjih in najnovejših razvojih dogodkov tukaj. Generalno toživko za ZDA smo prepričali tudi, da nam je poslala za prve tri mesece posebnega toživca ki nam je pomagal razbrati in razumeti delo v ZDA. Odzivati se moramo hitro in brez zamud. Prav tako se bomo seveda sestali z drugimi specializiranimi toživci, prav tako pa moramo imeti pravo mrežo specializiranih toživcev in svet se je pred kratkim ob podpori komisije odločil, da bo odprl prav to mrežo. Podpora Eurojusta je ključnega pomena, zato mislim, da bomo morali okrepiti te stike, ki jih imamo z 28 državnimi organi, kajte kibernetski kriminal je res velika grožnja. Tudi naslednja prosojnica vam ne bo povedala nič novega. Zdaj govorimo o resnih primerih, o dejanskih težavah, ne samo v žariščih ne samo na fronti in ne samo v tranzitnih državah in državah, ki so destinacije. To velja za vse države. Augusta 2015 je bil najden tovrnjak z 71 žrtvami. Konec septembra smo izvajali koordinacijo z štirimi državami, Avstrija, Bolgarija, Mačarska in Nemčija. Zakaj te države to nekako so namreč našli v Avstriji? Vozniki so bili Bolgari, glavni so bili iz Mačarske, glavna destinacija pa je bila Nemčija. No, to naj bi bila zadnja pot z živimi ljudmi, bilo na jih je še več. Našli so jih torej avgusta v Avstriji in zaradi tega je bilo pravno delo tako zahtevno. Zagotoviti je treba ustrezno sodelovanje med eh, kazensko-pravnimi postopki. Zato vam lahko povem, da je to nekaj, o čemer ste že kaj slišali, ampak seveda se spopadamo tudi z drugimi mrežami kriminalcev in to na bolj strateški in taktičen način. Žariščem pomagamo, naprimer, tudi Grkom in Italijanom, sodelujemo tematsko, kar zadeva tihotapljenje nezakonitih priseljencev, Eurojust ima točko za stike v zvezi s tem, kaj pa tih utapljanje ljudi kot kaznivo dejanje. Je to organizirani kriminal, kaj je to, kako se to obravnava v različnih državah, kaj pa kazni v državah, kaj pa zbiranje dokazov, ko gre za dokazni material, ki ga dobimo iz držav, ki niso v EU. Kakšne korake je treba storiti, zato da bi dobili bolj konkretne dokaze iz Zahodnega Balkana, iz Turčije, in iz Severne Afrike. To je zelo pomembno. In kar zadeva tihotapljenje ljudi, še naprej se srečujemo z specializiranimi toživci in seveda smo pripravili poročilo na to temo. Naslednja prosovnica je zelo pomembna. Leta 2015 smo imeli mrežo 39 točk za stike, ki so bile po vsem svetu leta 2016. Imamo 40 točk za stike, pridružila se nam je Mehika. To pomeni, da lahko preko ene točke za stik v določeni regiji navežemo stik z pravim organom in to na zaupen način. Še vedno pa sklepamo sporazume o pravosodnem sodelovanju. Naprimer, letos smo sklenili sporozume s Črnogoro, Ukrajino in zdaj čakamo na začetek veljavnosti v teh tretjih državah. Leta 2013 smo pozdravili kolege iz Švice. Od leta 2015 delamo na trajni osnovi, skupaj seveda z norveškimi in ameriškimi kolegi. Ti torej skupaj predstavljajo res veliko dodane urednosti. Število primerov se je povečalo zaradi sodelovanja teh treh držav. Naprimer, terorizem sem omenila, namreč dan pred napadi v Parizu novembra smo imeli koordinacijski center, sodelovali so tuživci iz Norveške in Švice, takoj smo začeli ukrepati, 12. novembra pa nam je uspelo zaradi prisotnosti švedskih in norveških tuživcev, hitro ukrepati. Kar deset ljudi smo prijeli in jih zaslišali zaradi povezav s terorizmom. Rezultati so res otipljivi, torej. In še zadnji, oziroma skoraj zadnja prosojnica gre za organizacijske izzive in za obete. kakor veste, pripravljamo mrežo točk za stike. Svet je potrdil, da so naše prednostne naloge dobre. Šesti krok vzajemnih ocen v državah članicah se izvaja. Poskušamo doseči nekaj napredka, kar zadeva izvajanje. Sklepi se pripravljajo tako na ravni Eurojust, tako tudi na ravni držav članic in nova uredba Eurojust naj bi bila sprejeta. Čakamo, da se bodo začele stvari premikati in seveda čakamo tudi na urad Evropskega javnega toživca. Europol se ukvarja tudi s podobnimi prednostnimi nalogami kot mi in Eurojust bo še vedno ključni del varnostne verige. Zagotoviti je treba, da so vsi aktivno vključeni v boj proti kaznivim dejanjem. Posvečati se je treba manjšim kaznivim dejanjem, prav tako Eurojust in Europol. Pokrivata torej več dejavnosti. Veliko nas še čaka in uh, Povem vam lahko, da imamo večletno strategijo za leto 2016-2018. Posvečamo se trem področjem, operativno delo, strateško delo in organizacijski razvoj. Že zdaj smo operativni center, lahko naredimo še več, lahko bi naredili še več, če bi imeli dovolj denarja. Prav tako pripravljamo instrumente, imamo naprimer delo na področju zbiranja dokazov in tako naprej. Vsak dan prispevamo na osnovi operativnega znanja, ki ga imajo naši centri odličnosti. Želimo biti tudi zelo profesionalni, prožni, učinkoviti in uspešni in želimo seveda delati za svoje uporabnike, pomagati želimo toživcem, zato da bodo lahko bolje opravili svoje delo. Dobra novica je, da se bomo leta 2017 preselili v nove prostore, to bo v prvem semestru in to je zelo dobro, kajte zdaj smo v dveh zgradbah z vidika varnosti in menedžmenta, to ni optimalna situacija. Naš načrt je, da naj bi se to zgodilo Ampak, če si pogledamo zadnjo prosojnico, lahko vidimo, da je vedno težje narediti več z manj. Smo dobri menedžerji, poskušamo biti čim bolj učinkoviti, poskušamo čim bolj rezati stroške, ampak zdaj smo res na koncu te poti. In vidimo, da so agencije na področju notranjih zadev dobile veliko pozornosti in to je upravičeno, mi pa smo ključen in integralni del varnostne verige. Če imamo samo aretacije in preizgave na domu in temu ne sledijo konkretni signali, naprimer zaseg premoženja in tako naprej, bo to vedno neučinkovita rešitev ne smemo si dopustiti, da bi zamudili to priložnost, da bi do konca izpeljali postopke. Vidimo lahko torej, da se število primerov stalno povečuje. Za leto 2016 pa se operativni proračun ni povečal, prav tako pa se je operativna zmogljivost zmanjšala, zato ker smo se morali odpovedati petim delovnim mestom. Dobro, sem dobra mati, dobra vodja te organizacije, zdaj moram začeti jukati in kričati in povedati moram, da državljani tega ne bodo sprejeli, zato ker se igrate za njihovo varnostjo in jaz ter mojih 305 ljudi ne morem imeti tega bremena na ramenih sama. 31. avgusta, naprimer, so nas podprli vidni evropski poslanci pri tem, da bi imeli spremenjeni proračun. Prosimo za tri dodatne milijone evrov, ne zato, da bi zapravljali, ampak selimo se in to pomeni, da bomo v šestih mesecih, ki sledijo, morali zagotoviti varnost in vse ostalo v treh zgradbah. Zakaj? nekateri se pač selijo, drugi bodo ostali in zagotoviti moramo izmenjavo informacij, ki je varna. Prav tako je treba zgraditi povezave z drugimi centri, Europolom, EC3 na področju kibernetskega kriminala, pa tudi terorizma in tako naprej. Seveda pa se moramo boriti proti tih utapljenju. Zato potrebujemo ljudi tudi, kar zadeva skupne preiskovalne enote pa je jasno, ampak zaradi tega so naša življenja zdaj dramatična. Hvala lepa za vašo podporo 31. augusta, storiti moramo veliko več. Hvala lepa. Najlepša hvala za to celovito predstavitev. Zdaj si bomo izmenjali mnenja. Všeč eh, mi je bila vaša prispodoba v angliščini ko ste rekli, da rešitve niso učinkovite in ste zato uporabili nevihto v kozarcu vode, v resnici pa mi rečemo nevihta v skodelici. Kdo si želi prvi spregovoriti? Gospa Grizbek, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospa direktorica, za vašo predstavitev. Ta predstavitev je ukrepila dokument, eh, ki smo ga prejeli v poročilu za leto 2015. Eh, Skupaj s kolegi vsekakor pozdravljamo povečanje obravnavanih primerov. Eh, pozivate tudi k sodelovanju držav članic, naj sodelujejo z Eurojustom, naj uporabljajo vsa orodja, ki so na voljo. Poudarili ste in o tem smo prepričani tudi mi, da so ta orodja ključnega pomena v težavnih situacijah držav članic in pa eh, v težavnem položaju evropskega prostora. Zahtevamo koordiniran odziv in to je tudi potrebno v luči teh dramatičnih situacij, ki jih zdaj doživljamo v vseh državah članicah. Eh, še posebej pa v moji državi, v Franciji. No, nekaj eh, komentarjev in vprašanj. Na koncu ste eh, govorili tudi o denarnih vidikih in o proračunu, ki vam je na voljo. Pred nekaj dnevi ste nam že izrazili to zaskrbljeno, da denarja ne bo dovolj. Potem, kar se tiče vidikov našega odbora, smo z predlogom spremembe, ki zadeva proračun, želeli zagotoviti sredstva, ki jih potrebujete, vendar pa nismo mi edini pri celotni zgodbi. In upam, da bo odbor za proračun upošteval ta predlog spremembe. E, torej, z naše strani e, smo to že naredili in smo bili občutljivi na e, vse, kar ste izpostavili v svojem pismu. E, Na začetku svoje predstavitve ste eh, povedali tisto, kar je ključnega pomena za vse evropejce in ki je tudi v središču vašega dela, eh, izmenjava informacij, je to, niti enega samega dokumenta ni ali sestanka ali dokumenta, kjer se to ne bi poudarjalo. To je pogosto vidik, eh, ki pa se ne izvaja dovolj pogosto. Imamo tudi eh, francoski urad Eurojusta in izvedeli smo pred nekaj leti, da eh, francosko prizivno sodišče oziroma več teh prizivnih sodišč, ki obstajajo v Franciji, ni eh, podajalo dovolj informacij Eurojustu. Samo eno od teh 36 sodišč je to počelo. Predstavljam si, da podobne situacije obstajajo tudi v drugih državah članicah. No, moje vprašanje eh, pa je naslednje. Ali je za to kriva Francija ali pa je do teh pomankljivih eh, informacij oziroma pomankljive izmenjave prišlo zaradi česa drugega? Ali je to nekaj, kar se je že eh, rešilo oziroma se to pojavlja še kar naprej? Kako je z izmenjavo informacij? Potem eh, pa še nekaj v zvezi z izmenjavo informacij, ampak tokrat v drugi smeri. Ta problem eh, je v središču zanimanja in skrbi evropejcev, ne samo evropskih institucij. Zanima me, ali obstaja eh, najboljša možna izmenjava informacij oziroma najboljši možen pretok, ko gre tudi za dostop držav članic do informacij Eurojusta. Glede poročila pa me zanima še naslednje. Samo 13 eh, držav je imelo dostop do CMS. Eh, torej, zakaj druge države ne dostopajo do preiskav, ki se trenutno vodijo? Ali se motim v zvezi s tem ali je res dostop tako slab? Potem pa še nekaj. Eh, zanima me tudi sodelovanje s 43 državami, ki ste jih omenili. to je dober razvoj dogodkov, dobra usmeritev, da je to sodelovanje vse močnejše. Omenili ste tudi dogovore oziroma sporozume o sodelovanju. Leta 2016 eh, ste objavili tudi poročilo o dejavnostih in tam izrazili željo, da bi imeli tudi sporazum eh, o sodelovanju z Izraelom, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Brazilijo, Meksi, Mehiko in eh, Kolumbijo. Ali je to eh, prednostni seznam oziroma Ali ste dosegli kakšen bistven napredek pri teh sporazumih o sodelovanju? Mislim, da so taki sporazumi ključnega pomena, še posebej s Srbijo in Albanijo. Hvala. Naslednji govorec, izvolite. Hvala za vaše poročilo. Eurojust je zelo potrebna platforma, za sodelovanje med državami članicami in njihovimi pravosodnimi sistemi. Vsi skupaj smo odgovorni in Eurojust je odgovoren za preiskavo resnih zločinov. Kar se tiče proračuna, bomo poglobljeno analizirali situacijo in tudi vaš proračun. Želim pa postaviti naslednje vprašanje. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o uredbah, ki so bile sprejete in ki veljajo v državah članicah, ko gre za boj proti terorizmu in proti trgovanju z ljudmi. Pa še eno vprašanje bi rad postavil. In sicer, ali menite, da je Eurojust izvedel uh, lastno oceno, Eh, kazenske uredbe, ko gre za kazenske primere. Tukaj je prišlo do razprave med Francijo in Belgijo eh, po nedavnih terorističnih napadih in mnogi so se spraševali o izvajanju teh uredb v Belgiji, ko gre za boj proti resnim terorističnim dejavnostim in zločinom. In moje vprašanje za vas je naslednje. Ali Eurojust izvaja eh, tudi to vrstne analize, ko gre za kazanske postopke? To bi moralo biti eno izmed ključnih orodij pri boju proti terorizmu. Kakšna je vaša ocena trenutne, trenutnih eh, pravil na eh, kazanskem področju in področju boja proti terorizmu? Kar pa se tiče trgovanja z ljudmi, ali pričakujete kakšne spremembe v naših pravnih sistemih in kakšna so vaša pričakovanja v zvezi z direktivo o boju proti terorizmu? Eh, mi upamo, da bomo s tem dobili bolj učinkovite urodja za boj proti terorizmu v Evropi. Hvala. Gospa Gomez, izvolite. Welcome, uh, Hvala, gospod pa Koniks za vaše poročilo in vašo predstavitev. Dobrodošli tukaj. Poročilo zadeva dejavnosti v letu 2015, mi pa smo že ob koncu leta 2016. To priložnost bi rada izkoristila za to, da nekaj potegnemo iz vaših priporočil in zaključkov, torej da naredimo nekaj za prihodnost kaj se dogaja leta 2016. Vi ste omenili zločine povezane z migracijami in nezakonitim priseljevanjem. To je zdaj na vrhu naših prioritet. Kakšna so vaša priporočila v zvezi s tem za države članice? Ali ne gre za to, da EU ni odprla uh, nekih zakonitih poti za to, da bi beguncem in uh, migrantom zagotovila eh, prave poti za to, da vložijo uh, prošno za azil. Ljudje tako nimajo druge možnosti, kot da svoja življenja tvegajo in da se zaupajo tihotapcem. Mi pa na ta način uh, zagotavljamo delo za te tihotapce. Uh, ali imate uh, kakšna stališča v zvezi s tem. To me res zanima. Potem pa bi omenila še zakonito tihotapljenje, ki se tudi dogaja in uh, sicer gre tukaj tudi za pranje denarja in korupcijo v naših lastnih vladah. E, te vlade imajo različne programe za investicije in tako naprej. Včasih potekajo tudi uh, pravne preiskave, naprimer na Malti in na Portugalskem, v moji državi. Ministr za notranje zadeve prejšnje vlade je zdaj eh, predmet preiskave. In eh, glavni obmejni eh, policist oziroma vodja obmejnih enot, prav tako, prav tako generalni sekretar na Ministrstvu za pravosodje. In to kaže, da se ta kriminal uvaža tudi v Evropo, prav tako pranje denarja in korupcija. In avtoritete oziroma oblasti v državah eh, ne želijo razkriti, komu dajejo te zlate vizume in tako naprej. Ali so bile v zvezi s tem že izvedene kakšne preiskave? In ali je kdo prosil za pomoč Eurojust? E, tukaj obstajajo mednarodne in pa evropske povezave. Želim pa vprašati še naslednje, kar se tiče pranja denarja. Ali mislite, da so organizacije FIU opremljene e, za boj proti organiziranemu e, kriminalu? Nabrala sem poročilo v zvezi s tem, eh, v zvezi z zasegom premoženja. In zanima me, kako so bili rešeni ti problemi. Potem smo začeli tudi tukaj v parlamentu eh, s preiskavo v panamskih, panamskih dokumentih. Eh, vlade so bile tudi upletene v to afero. Zanima me, kako je bil pri tem udeležen eh, Eurojust. Potem pa še terorizem. Eurojust eh, je zelo jasno pozval eh, k sprejemu PNR, torej Evropske, Evropski sistem za PNR. Kakšna je vaša ocena, kako vam to pomaga? Meni eh, se zdi, da obstajajo tudi velike pomankljivosti pri PNR-ju. Sama sem ga podprla, ampak eh, napake še vedno so, bile so tudi jasno identificirane. Eh, mi smo predvidevali, da bi tudi zasebna letala vključili v ta sistem, ampak slišala sem, da je jordanski saudijski princ bil ustavljen, da so ga ustavili in da so potem na tem letalu odkrili ogromne količine denarja in drog. Ljudje letijo v Monako in Azurno obalo in nihče njihovih zasebnih letal ne preveri. Eh, kakšna so v zvezi s tem vaša priporočila? Časa nam že zmanjkuje. Eh, Zato bi vas eh, prosil, če lahko na ta vprašanja odgovorite v 4 do 5 minutah. Uh, uh, Hvala za ta vprašanja. Bom skušala mm, čim hitreje odgovoriti. Če ne boste zdaj dobili vseh eh, odgovorov, pa se bomo k vam vrnili v pisni obliki. Hvala, gospa Grizbek, za vaše vprašanje. Eh, zahvaljujem se za to, da ste rekli, da je naš eh, pristop koordiniran. Mi se trudimo za to in Euroist je zelo hvaležen za vso podporo, ki mu jo nudita odbor in pa Evropski parlament. Eh, predvsem, ko gre za proračunske zadeve, mi se trudimo, ampak potrebujemo tudi dodatno proračunsko podporo. leta 2008 smo sprejeli odločitev, dva posebna člena, 12 in 13 člen in sicer to, da mora vsaka država eh, vzpostaviti sistem za koordinacijo z Eurojustom. Eh, in tukaj eh, mora biti tudi varnostna povezava z Eurojustom in pa vključene mora biti vse informacije. 13 držav Eh, je vzpostavilo te varnostne eh, povezave med sistemi eh, za koordinacijo z Eurojustom. Nekatere so se organizirale drugače in nimajo potrebe po tem, ampak vedno obstaja neko gibanje v tej smeri. Takega sistema tudi ni mogoče vzpostaviti v enem dnevu. Nekaj časa države vendarle potrebujejo ampak eh, grožna teroristov je zelo velika in zato je treba izmenjavo informacij pospešiti. Eh, v Franciji eh, ste omenili 36 prizivnih sodišč in ta nam zagotavljajo vedno več informacij, zelo so koristna za našo dejavnost, naše delo, Zdaj imamo tudi eh, okrepljene stike s protiterorističnimi enotami v Parizu in eh, imamo tudi skupne preiskovalne ekipe, eh, skupne enote. Torej, eh, Nekaj se dogaja, ampak stvari treba še izboljšati in vključiti vse države članice. Ne samo, da imamo neko vizijo, ampak uh, morajo države tudi praktično sodelovati. Eurojust lahko zagotavlja podporo, mora pa ukrepiti tudi eh, svojo izmenjavo informacij z državami. In to poteka prek eh, okrepljene izmenjave na nacionalni ravni. Torej vsaka država mora vzpostaviti sistem, za to, da se izmenjava dovrši. No, Italija je pred kratkim spremenila ta svoj eh, sistem eh, tudi za boj proti mafiji, pa za boj proti terorizmu in tukaj. Zbirajo za informacije ne samo v zvezi z mafijo, ampak tudi s terorizmom. tudi Španija je tukaj naredila eh, velik napredek. Eh, zdaj so eh, imenovali posebne ljudi, ki se ukvarjajo s to izmenjavo informacij in s prenosi informacij, ki jih Eurojus potrebuje. Torej, prišlo je do evolucije, ne pa še do revolucije. Vse države morajo videti koristnost takšne izmenjave. In zato še vedno obstajajo težave na tem področju. Veliko smo delali na sporazumih o sodelovanju, um, zato da bi razširili to mrežo, da bi imeli tudi več kontaktnih točk. E, potrjujem to, da potekajo pogajanja z Zahodnim Balkanom, z Albanijo, Srbijo in drugimi državami. In to še vedno ostaja na našem seznamu prednostnih nalog. Eh, varstvo podatkov je tudi del eh, in to ključni del pogajen. Eh, Sto odstotno moramo biti gotovi, da bodo vse obveznosti izpolnjene vnaprej. Torej, situacija se spreminja tudi na tem področju. polski kolega uh, je vprašal po analizah. Uh, Eurojust uh, ne dela samo analiz nacionalne zakonodaje in pravosodja. Veliko smo v Avstraliji tudi pri nekem skupnem pristopu, kajti imamo skupne probleme, ki zahtevajo skupne odgovore in zato morajo zakonodaje biti usklajene tudi z resolucijo Združenih narodov, potem z konvencijo o preprečevanju terorizma Sveta Evrope. To se vse zdaj dogaja. Mm, tudi DG Home eh, pri komisiji sodeluje pri tem. Pri vseh poročilih ki smo jih eh, pripravili, smo uvedli oziroma izvedli tudi eh, študijo o tem, kaj je potrebno. Skupna zakonodaja ni dovolj. Gre za skupno odgovornost držav članic. Moramo pa se bolj posvetiti še dokazom, eh, potem finančnim zadevam, potem Tretje države moramo bolje vključiti v polnem eh, spoštovanju vladavine prava. Več je treba narediti tudi v zvezi z preprečevanjem terorizma in deradikalizacijo. Tukaj imamo programe za deradikalizacijo in eh, Eh, ne sledimo samo principu kazenskega prava, ampak delamo na različnih področjih. In vse to je zapisano tudi v poročilu, ki smo ga dali na voljo tudi vam. Gospe Gome, se zahvaljujem za njena vprašanja. Omenjala sem priporočila, eh, potem finančne preiskave, potem kako odzeti premoženje. Eh, teroristom in sumljivim osebam, potem sodelovanje s finančnimi enotami, eh, oduzem premoženja in tako naprej. To je vse potrebno. O tem razpravljamo na različnih sestankih, na sestankih o terorizmu, o nezakonitem priseljevanju, potem, ko govorimo o eh, trgovanju z ljudmi in o kibernetskem kriminalu. Te teme se pogosto pojavljajo. Eh, pomenilo tudi vse, kar se je dogajalo v digitalnem svetu. Za enkrat eh, na tem področju še nismo tako uspešni, kot bi lahko bili, tudi ko gre za zbiranje e-dokazov in tako naprej. Veliko primerov eh, poteka zdaj. Eh, v letnem poročilu bomo o tem spregovorili. Ne gre pa vedno samo za naše informacije, ampak tudi za informacije držav članic, tako da vsega ne moremo razkriti. Mi smo bili eni glavnih, ki smo se zauzemali za PNR, um, poleg drugih agencij. Potrebujemo pa vse informacije, uh, ki morajo biti kar se da popolne, tako kot je rekla tudi gospa Grizbek. In če obstajajo kakšne lukne v sistemu, uh, Eh, moramo te vrzeli zapolniti. Mm, s tem pa bi tudi zaključila. Hvala. Hvala. Mislim, da ste vsi dobili kopije eh, tega poročila, tako da lahko vse te zadeve še enkrat pregledate. Hvala. Zdaj, gospod in gospodje, pa se bomo eh, lotili naslednje teme, situacija temeljnih pravic v Evropski uniji leta 2015. Razmislili bomo o osnutku poročila. E, naš odbor je odgovoren za zaščito državljanskih, človekovih in pa temeljnih pravic na območju Evropske unije. Mi smo dobili pomeno nalogo, da pripravimo letno poročilo o situaciji temeljnih pravic v EU. In zadnja resolucija parlamenta je bila sprejeta septembra 2015. Zdaj pa eh, pripravljamo novo resolucijo oziroma poročilo. Junija smo že imeli javno predstavitev v zvezi s tem, takrat smo izmenjali mnenja z Evropsko komisijo, s svetom in tudi svetom Evrope ter eh, z akademiki o njihovih poročilih, njihovih pobudah in idejah, ki si vse, vsi prizadevajo za to, da se zaščitijo temeljne pravice ljudi v Evropski uniji. Zdaj bomo slišali še mnenje našega poročevalca, ki bo predstavil svoj osnutek poročila. Besedo kar dobi gospod Nađi, izvolite. Uh, uh, uh, Hvala, gospe in gospodje, poročevalci v senci. Pozdravljeni vsi skupaj. Naj predstavim osnutek poročila o situaciji temeljnih pravic v EU v letu 2015. Mm, če se navežemo na listino temeljnih pravicah Evropske unije, pa tudi na številne direktive eh, sveta in poročila in sporočila komisije, pa tudi na različne načrte Evropske unije in strategije EU. In če upoštevamo številne naše prejšnje resolucije in poročila na to temo ter poročila Eh, Evropske agencije za temeljne pravice, torej agencije FRA za eh, lansko leto. Eh, glede na vse to mislim, da smo pripravili uravnoteženo poročilo, ki na 13 straneh pokriva glavne probleme s temeljnimi pravicami v EU. Omenil sem tudi poročilo agencije FRA v zvezi s tem. To poročilo pa obsega 60 strani. Mi smo se osredotočili na najbolj vroče teme zadnjega leta, pa tudi na teme, ki niso bile zelo pogosto pokrite, naprimer v drugih poročilih, ki jih je pripravljal naš parlament. Mi se v poročilu lotevamo uh, ključnih vprašanj, kot so uh, migracije, vključevanje, integracija. Uh, tukaj pozivamo k neki sprejemljivi rešitvi za vse. Uh, pozivamo tudi k ustreznim sredstvom. Naše glavno sporočilo pa je, da eh, poudarimo vključevanje migrantov. Eh, bolj kot pa integracijo skupin, kar dostikrat vodi v segregacijo. Pomembna tema je tudi varnost in pa boj proti terorizmu. Tukaj poudarjamo pomen eh, obravnave žrtev kar se tiče tihotapljenja ljudi, se osredotočamo predvsem na otroke, potem pa tudi eh, kazniva dejanja eh, sovraštva. To je v današnjem času zelo občutljiva tema. Vsi poznamo primer iz Združenega kraljestva, ko eh, je umrl Poljak zaradi takih eh, zločinov iz sovraštva. Potem govorimo tudi o nasilju nad ženskami. Osredotočamo se na pravice otrok v celotnem poročilu. Eh, v številnih poglavjih se vračamo na to temo, torej na pravice otrok. Pri manjšinah poudarjamo tudi problem in pa pozivamo k rešitvi za ljudi eh, s posebnimi potrebami za nacionalne manjšine, za starejše, za Rome. Poudarjamo tudi pomen sodelovanja in pa participativne demokracije, zato da bi eh, še nekaj dodali k tradicionalnemu političnemu življenju in da bi zaustavili nasilje in pa agresivnost, eh, ki se porajata po celotni Evropi toliko na hitro o vsebini mojega poročila. To poročilo lahko preberete, pričakujem pa tudi vaše komentarje in ideje. Kar se tiče časovnice, naj eh, vam povem naslednje. Rok za vlaganje predlogov sprememb je 16. september. 12. ali 13. oktobra bomo obravnavali te predloge sprememb v odboru Libe. 17. novembra naj bi oziroma si želimo eh, glasovati o tem poročilu v odboru Libe, tako da bi eh, do konca letošnjega leta poročilo prišlo tudi na plenarno zasedanje. Hvala. Lepa rok za vložitev eh, predlogu sprememb dejansko zapade 16. septembra ob 12. uri. Hvala lepa, gospod Obnađi. In zdaj pa pozivam poročevalce v senci, da spregovorijo. Nas najprej Niedermüller. Uh, Hvala lepa. Predsedujoči naj se zahvalim uh, kolegu Nađiju za pre, pripravo tega poročila. Mislim, da je zelo stvarno, to je dobra podlaga za pričetek razprav tudi z drugimi skupini, skupinami, da bomo oblikovali dobro poročilo. Sicer bi se želel videti nekaj več, eh, nekaj bolj dinamičnega Eh, ob upoštevanju sprememb, do katerih prihaja, do katerih je prišlo do lanskega leta, do prejšnjega poročila. Mislim, da je pomembno, da ugotovimo, kako stanje temeljnih pravic napreduje iz leta v leto, kajti imamo priložnost, da se tega lotevamo eh, vsakoletno. Na seji s poročevalci v senci so bile spostavljena določena področja, pri kateri bi želeli imeti večji povdarek v poročilu. Mislim, da ko govorimo o temeljnih pravicah, moramo nujno se sklicevati tudi na stanje pravne države v državah članicah in Evropski uniji na splošno. Zavedam se, da poročilo Indveld obravnava to temo čisto konkretno, ampak v tem poročilu delo se moramo temu posvečati eh, z drugega zornega kota in tega ne moramo izključiti. Seveda imamo določeno mm, mnenje tudi, ki ga je pripravil odbor FEM, ki zadeva področja LGTB pravic in enakosti med spoloma. Ko govorimo o nasilju nad ženskami in nujnost za vse države članice, da sprejmejo Istanbulsko konvencijo, to mora biti bolj izpostavljeno. Skupina S in D eh, želi tudi povdariti dostojanstvo, vključevanje migrantov eh, in eh, tudi moramo upoštevati, da vse ukrepi za vračanje morajo potekati ob spoštovanju temeljnih pravice. Več pozornosti moramo niti tudi Romom, moramo zagovarjati svobodo govora, medijev in eh, mnenja in to uh, in moramo izkoreniniti vse oblike sovražnega govora in eh, zločinov iz sovraštva. Uh, torej, uh, to moramo Eh, upoštevati tudi v upoštevanju, da se ti primeri eh, vedno bolj pogosto pojavljajo tudi v Združenem kraljestvu. Torej, eh, temeljne pravice morajo biti okrepljene, moramo poglobiti evropsko demokracijo in moramo upoštevati vse vidike, ki potrebujejo še dodatnih izboljšaj. izboljšav. Ne moramo biti selektivni v našem pristopu v poročilu, pripravili bomo predloge sprememb in zatem si bomo prizadevali za to, da bomo prišli do čim boljšega kompromisa in do najboljšega zaključka. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa sklep EG. EKR. Škripek. Oh, Hvala lepa, tudi jaz naj se vam zahvalim za uh, poročilo, ki je bilo pripravljeno, šlo je za zapleteno delo. Mislim, da se v tem poročilu osredotočamo na najbolj zapostavljene sloje naše družbe, osredotočamo se na invalide, na otroke, na narodne manjšine, predvsem na Rome, na žrtve trgovanja z ljudmi in, uh, druge, in tudi na starejše. Zato podpiramo priporočila v zvezi z eh, pravicami, ki jih je treba uveljavljati za invalide. In torej soglašamo tudi s tem, kar je izpostavil kolega Stevens, ki je govoril tudi o večjezičnosti, zato da dokažemo, kako naša bogata tradicija uh, odigrava pomembno vlogo pri zagotavljanju enake pravic za vse. To letno poročilo mora zajeti stanje in ga prikazati tudi iz prejšnjih let v zvezi s temeljnimi pravicami v Evropski uniji. Vse to mora temeljiti na Evropski listini o temeljnih pravicah. In eh, torej, ja, predvsem moramo upoštevati pravico do tega, da nas obravnavajo dostojanstveno. In eh, trgovanje z ljudmi poskuša oduzeti ljudem ravno njihovo intrinzično dostojanstvo. In eh, to je ena izmed najhujših. A, nesreč, s katerimi se moramo spopadati na tej celini. Torej, trgovanje z ljudmi eh, dejansko so pravzaprav huda, eh, huda oblika eh, trpljenja, ki ga doživljajo ljudje, ki, so, ki se selijo iz ene države v drugo. Moramo ugotavljati, da danes je več ljudi zasuženih, kot pa v preteklosti, ko je bilo suženstvo zakonito. Šle, šle, gre za kar 30 milijonov ljudi, ki so v suženstvu po celem svetu, na milijone v Evropi jim je oduzeta eh, svoboda, eh, so posiljeni, eh, celo trgujo z njihovimi organi. Torej, drage kolegice in kolegi, to se dogaja tudi v Evropi in mi enostavno smo se odločili, da zatisnemo oči pred tem. Torej, to je ena izved, izmed največjih grozot na, našem, na naši celini seveda to, eh, tukaj ne gre za ksenofobijo, za rasizem, eh, za to, da pač eh, delimo, ne gre za verske diskriminacije, ki uporabljajo tudi dogmo, za, ki, ki se osredotoča na nespoštovanje, ki pravzaprav ne želi pozabiti eh, na eh, Jezusov nauk eh, in želim vas opozoriti na to, na to, da v tem primeru gre za nespoštovanje drugega člena Evropske listine o temeljnih pravicah, to je pravica do življenja. Vsako leto pravzaprav umre na tisoče in tisoče ljudi a, na naši celini, prihaja do prave demografske zime v nekaterih predeljih na naši celini a, e, in to tudi a, zaradi takih dejanj, kot je splav. In a, pravzaprav gre za. A, Eh, kri eh, nedolžnih eh, še nerojenih otrok. Kolegice in kolegi, vem, da pač nekateri v tej dvorani se ne bodo strinjali z mano, druge pa me bodo podprli. Gre za pravzaprav za pravo klanje nedolžnih biti in moramo torej uporabiti vsa orodje, s katerimi razpolagamo, da to prekinemo. Zato imamo dožnost, da eh, delimo eh, čim boljše prakse eh, tudi za, zdravstveno, za zagotavljanje zdravja naših sodržavljanov in splav to sploh ni. Zato za um, okoljsko, eh, zdravstveno in tudi politično bi vas prosil in pozval k temu, da nehamo za dovoljevanje splavov v vaših državah in eh, to zato, da bomo spoštovali v Evropi temeljne pravice. Hvala lepa, zdaj pa v imenu skupine ALDE, gospa. To thank the rapporteur. Mlinar. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalcu za pripravljeno poročilo. Eh, moram reči, da kar zadeva temeljne pravice v Evropski uniji, bi želeli spostaviti določene vidike. Mislimo, da vsekakor veliko pomembnih poglavje ni zajetih v poročilu. Moji komentarji pa gredo v popolnoma drugačno smer kot eh, predgovornik. Tukaj se želimo sreotočiti nove izzive za eh, svobodo in zaupnost do, na enakost med spoloma. In, Mm, imamo samo eno poglavje, ki je posvečeno nasilju nad eh, ženskami in potem, eh, ko gre za vprašanje azila, bi želeli spostaviti troje. Prvič moramo povdariti dejstvo, da v letu 2015 komisija je sprejela številne odločitve o a, eh, kršitvah strani držav članic pri izpolnjevanju zakonodaje, ki sestavlja a, skupni evropski azilni sistem. Drugič, sistem preselitve pre, e, ni bil izpostavljen v večini držav in potem potem eh, isto tudi velja tudi za vedno veli, večje število eh, mladoletnikov brez spremstva ki uh, se potem znajdejo v uh, eh, lavkah uh, eh, trgovcev z ljudmi. Torej, uh, zato, uh, če želimo imeti varnost, moramo tem, vse skupaj postaviti na temelje. Um, temeljnih svoboščin želim tudi opozoriti na določene pomankljivosti pri izvajanju temeljnih pravic v pravnih e, ustrojih in tudi ne nazadnje pomankljivosti v pravni državi. Torej, to, so, to je smer, v katero, ki jo bomo upoštevali pri naših predlogih sprememb in torej, to so naši namigi za poročevalca. Hvala. Hvala lepa. Ali morda želi še kdo spregovoriti iz skupine GUE? Verjetno ne. Kaj pa v imenu zelenih? Nihče. EFDD? Morda. V redu. Potem pa mislim, da smo s tem zaokrožili. Gospa Sipel, eh, morda želite še kaj povedati? Hvala lepa. Ja, želela bi m, mm, samo podati kratko izjavo, kajti ne morem se oglašati za načinom, kako tu se pogovarjamo o splavu. In a, torej govoriti o tem kot o pravzaprav a, ubijanju ljudi, to ni pravilno. Torej, nobena ženska se ne odloči za splav, ker je to nekaj prijetnega ali ker je zabavno. Torej, a, a, po eh, mnogih eh, stoletjih je treba upoštevati, da v preteklosti so, so se ljudje za to odločali, ampak samo, ker so lahko lahko razpolagali z odločenimi usotami in v mnogih drugih primerjih pa je to privedlo do smrti tako kot matere kot otroka. Zato bi morali veliko bolj razmišljati o tem, da tudi v naših državah članicah a, eh, mnogi otroci ne živijo v sprejemljivih pogojih in bi morali delati na tem, preden govorimo na tak način o splavu. Mi žal, ampak se mora to omeniti. Fine, thank you very much. Uh, Hvala lepa, gospa Gomez. Ja, najprej naj povem, da popolnoma podpiram to, kar je ravno kar povedala gospa Sipel v zvezi s plavom. Jaz sama moram reči, da bi se morali bolj ukvarjati s tistimi, ki so že rojeni in ki živijo v revščini raje kot z še nerojenimi otroki in ki imajo popolnoma drugačen pravni status. Želela bi skoristiti to priložnost eh, za to, da povdarim, da eh, neka eh, torej, zelo huda obsodba Evropske unije v zvezi s temeljnimi pravicami nastaja ravno zaradi tega, ker nekako ne želimo videti trpljenja beguncev in to ne samo v moji državi, ampak po celi Evropi. Pred nedavnim sem uh, se podala uh, na obisk v Grčijo, kjer sem se srečala z begunci, ki so uh, nekako optičali tam na tistih uh, bregovih in matere ponujejo svoje otroke, so ponujale svoje otroke članom naše misije, naše skupine, zato da bi jih rešili. In dejansko so jih prav postavili pred nas, zato da bi se zavedeli njihovega obupa, ampak mi enostavno se odločamo za to, da nismo pozorni da to, na to neverjetno trpljenje. In tudi dejstvo, da se ne ukvarjamo s. Pred enim letom smo povedali, da smo imeli 10 tisoč eh, mladoletnikov brez spremstva. Eh, koliko pa jih je dan danes? S kakšnim. Pravzaprav uh, gre za argument, ki ga večkrat eh, uporabljamo različne, je, eh, mm, za različne interese. Enostavno se ne pobrigamo za te ljudi, se ne zanimamo za nje. Naše vlade tega nočejo videti. Se ne ukvarjajo z vprašanjem podpiranja beguncev, vključevanja beguncev v naše družbe. Uh, s tem se ukvarjamo samo formalno. Eh, želela bi podpreti tudi to, kar eh, so povedali nekateri drugi kolegi eh, v zvezi z vprašanjem zločinov iz sovraštva. Dejstvo, da do danes smo bili neuspešni pri obravnavi vprašanj Romov, dokazuje, da so naše politike neučinkovite. Ampak a, to je ključnega pomena tudi v okviru pravne države. Prihaja do a, kršenja temeljnih pravic a, v zvezi z pomembnimi segmenti prebivalstva v Evropski uniji in to vodi v radikalizacijo in to postavlja pod vprašanje var, našo varnost. In vprašanje je, kako mora delovati komisija proti tistim državam, ki, za katere se je izkazalo, da res kršijo pravno državo v Evropski uniji tem torej tudi temeljne pravice. Hvala. Hvala lepa, gospa Kjenge, mislim, da se je tudi priglasila k besedi. Grazie. E- Hvala lepa. Tudi jaz naj v celoti podprem kolegico Zipel in naj zaprosim, da naj eh, se v besedilo doda tudi samo odločanje za ženske. Mislim, da bi bilo potrebno upoštevati eh, možnost za ženske do samo odločanja. Mislim, da to, kar je povedala kolegica, mora biti ustrezno upoštevane pri vseh razgovorih in pogovorih, ki jih vodimo in moramo nehati uh, kriviti ženske, ko se odločijo za uh, korak, kot je splav. Ampak predvsem je tudi treba spoštovati ljudi, ki se za to odločajo. Ob tem bi želela dodati še par stvari. Prvič nekaj v zvezi z poglavjem o, o migracijah, vključevanja in vključevanju. Eh, pomembno bi bilo tudi v tem besedilu priznati dejstvo, da Eh, prihaja tudi do kršenja eh, beguncev eh, v letu 2015. To je treba priznati tu in potrebno je tudi poudariti pomembnost vključevanja, integracije, predvsem pa dostojanstvenega sprejema za to, da bomo končno lahko enkrat za vse postavili konec določenim dogajanjem kot, kot, kot tista iz leta 2015. Eh, dobro bi bilo, da bi v besedilo eh, vključili tudi še nekaj, tam, ker je govor o politični udeležbi, bi bilo potrebno zapisati, da zanikanje volilne pravice ljudem, ki so prisotni na ozemlju, pomeni tudi kršitev eh, svoboščin in moramo torej tudi iti v smer priznavanja volilnih pravic številnim državljanom, ki so prisotni na našem ozemlju. In še zadnja točka v zvezi s tem poglavjem o državljanstvu, mislim, da je potrebno v besedilo vključiti vključiti tudi nujnost potem, da se oskladijo z različne zakonodajo o državljanstvu. Potrebno je govoriti tudi o tistih, ki so rojeni in odraščajo na evropskem ozemlju. Ti morajo imeti tudi pravico, da so evropski državljani. Hvala. No- Hvala lepa. Zdi se mi, da se ni nihče drug oglasil k besedi, zato bi predal spet besedo poročevalcu gospodu Nakiju, ehm, da pač se odzove na pripombe. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalcem v senci za vse informacije in eh, zahvaljujem se, se jim za njihova stališča, ki jih bojo podali v obliki predlogov sprememb. Ta tema je zelo občutljiva, ni dvoma o tem. In to je povsem razumljivo. Eh, zavedam se, da eh, določene točke niso bile zajete in da niso prisotne v besedilu. Imamo tudi številne druga poročila Evropskega parlamenta, kjer se parlament ukvarja s to temo. In torej, če bi poskusili eh, zajeti čisto vse vidike v tem poročilu, potem bi morda izgubili na odločnosti pri uh, tistih točkah, ki so izpostavljene. Zato se moramo odločiti za določene točke, ne moramo, čist, moramo določene stvari spustiti, ne moramo čisto vsega zajeti. Uh, Seveda, vprašanje otrok je nekaj, kar je ključnega pomena in kar, za kar si želimo, da bi bilo zajeto vse povsod eh, v zvezi z migracijami, ampak tudi v zvezi z drugimi dokumenti, ki zadevajo podobne teme. Soglašam s tem, da, da bi lahko eh, poročilo razširili, spregovorili tudi o drugih vrstah pravic manjšin lahko bi omenili tudi številne druge eh, vidike, ampak to je včasih že prisotno v drugih poročilih. Soglašam tudi s tem, da so zelo pomembne pravice migrantov in beguncev. To je morda zanimivo vprašanje. Eh, nekdo je omenjal vprašanje preselitev beguncev oziroma migrantov znotraj Evropske unije. Kaj pa a, naj povemo o temeljnih pravicah in o pravicah migrantov v zvezi s tem v Nemčiji? Je prišlo do številnih odločitev, ki jih je sprejela vlada v zvezi z preselitvami. Vlada pač Eh, včasih se odloča tudi za to, da predlaga eh, migrantu, da zapusti državo s tem, da mu ponudi tudi določeno denarno vsoto. Kako naj organiziramo torej vse to znotraj Evropske unije? Recimo, da določene države so lahko manj zanimive za migrante eh, in kako naj jih pač spodbudimo k temu, da naj se podajo v določeno državo, ki za nje ni zanimiva. Kako naj pri tem potem posežemo v njegove pravice? kako naj prepričamo migrante, da se podajo nekam, če oni tega ne želijo sprejeti. To je vprašanje zase. Mislim pa, da bomo imeli kar nekaj možnosti za to vrstne pogovore na naslednjih sejah in tudi eh, predlogi sprememb lahko se lahko dotaknijo tega. O tem se bomo še naknadno pogovarjali. Naj še poudarim, da do 16. septembra imamo še čas za uložitev predlogov sprememb. Pričakujemo te predloge. Naslednja seja bo morda potekala 12. 13. Eh, oktobra in do takrat bomo ustrezno upoštevali tudi vaše predloge spremem. Hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec. Ja, ne bo še enkrat opozorim na rok za vložitev predlogov spremem 16. september eh, ob 12. uri. Hvala lepa. Zdaj pa se imamo majhno težavo, kajti naslednja točka na dnevnem redu naj bi se pričela šele ob 5. uri. Eh, vprašanje pa je od tem. Gre za zelo pomembno temo, ki zadeva eh, vizansko liberalizacijo z Ukrajino. Eh, povabili smo tudi namestnico ukrajinskega zunanjega ministra, eh, ki naj se udeleži naše razprave. Zato bom moral na žalost trenutno prekiniti sejo do pete ure. Prosil bi vas, če pridete morda kakšno minuto prej, pred peto uro, če bi morda tudi naša gostja prišla malo prej, Do takrat pa je seja prekinjena.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 Colleagues, if you could just take your seats, please. We need to start. Prosim, da zasedete svoja mesta, kolegi, da bomo lahko čim prej začeli, ker ob 17.30 bomo glasovali. Torej, točka 5 na našem dnevnem redu je predstavitev poročila o vizonski liberalizaciji z Ukrajino to, uh, uh, ta predlog spreminja uredbo 539 skozi 2001, tako da se Ukrajina prenaša na seznam um, um, držav, ki so oproščene vizumske obveznosti. Uh, gospa Gabriel iz ELE, e sporočevalka, bo predstavila svoj osnotek poročila. Želim pozdraviti tudi gospo Oleno Zerkal, namestnico zunanjega ministra, ukrajinskega zunanjega ministra za evropsko integracijo demonstracijo, ki, bo, eh, ki nas bo seznanila z najnovejšimi premiki na področju dialoga o vizumski liberalizaciji med Ukrajino in Evropsko unijo. Še enkrat želim povdariti, tako kot sem že povedal prej, da bomo glasovali ob 17.30 in seveda vem, da je to zelo pomembna tečka, točka, ampak bi vas prosil, da svoje pripombe omejite na par minut, ker moramo v vsakem primeru zaključiti pravočasno. Sedaj pa bom predal besedo gospe Gabriel naši poročevalki. Izvolite. Hvala. Eh, predsedujoči, gospe in gospodje, mi je v veliko čas, da vam lahko danes predstavim poročilo, osnute poročilo o liberalizaciji vizumskega režima med Evropsko unijo in Ukrajino. Najprej bi, eh, želela, bi se želela zahvaliti eh, ukrajinski civilni družbi in organom in komisiji za dobro sodelovanje, ki smo ga razvili doslej. Ob, predsta, ob priložnosti predstavitve komisije sem izpostavila postavila številna vprašanja v zvezi s poštovanjem eh, kriterijev na akcijskega načrta za vizumsko liberalizacijo in na vse točke sem dobila zadovoljive odgovore. Torej, najprej želim vas opozoriti na to, da eh, vizumska liberalizacija se vključuje v kontekst nekega partnerstva, ki je vedno tesnejši med Ukrajino in Evropsko unijo. Ukrajina je eh, ključni partner, ključna partnernica za Evropsko unijo v okviru sosedske politike in vzhodne vzhodnega partnerstva. Pridružitveni sporazum, ki je bil podpisan junija 2014 in hkratna ratifikacija strani Ukrajine in Evropskega parlamenta septembra 2015 predstavlja odločen znak in dokaz za skupno željo tako Evropske unije kot Ukrajine, da prije do bistvenega zbliževanja na temelju političnega vključevanja in tudi gospodarskega približevanja. Torej, ljubezenska liberalizacija pomeni konkreten znak, znak tega skupne želje eh, in tudi predanosti za mir, za stabilnost in za neko evropsko in reformistično pot eh, v eh, skupno korist ukrajinskih in evropskih državljanov, ki naj imajo možnost, da uživajo vse pravice, nediskriminacijo, pravno državo, varnost in tudi možnost izuzetje iz vizumske obveznosti za Evropsko unijo. Torej lahko se samo veselimo, da dialog o liberalizaciji vizumskega režima se je izkazalo za koristno orodje za spodbujanje pomembnih reform eh, na področju pravosodja in notranjih zadev. Vsi kriteriji sacijskega načrta eh, v zvezi z varnostjo dokumentov, upravljanja meja imigracijskih tokov, varnosti in javnega reda, tako kot tudi na področju zunanjih eh, zadev in človekovih pravic, vse to je bilo izpolnjeno. In kot poročevalka sem posebno pozornost posvetila naslednjim vprašanjem, torej najprej boj proti korupciji tri institucije, ključne institucije so bile vzpostavljene na področju boja proti korupciji. Sicer nacionalni urad proti korupciji, ki eh, je specializiran za zatiranje korupcije, potem nacionalna agencija za preprečevanje korupcije, vse to je že operativno v tem trenutku. In potem imamo še neko agencijo za preprečevanje korupcije, ki se osredotoča na politično korupcijo in na financiranje političnih strank. Tudi ta mora odigrati ključno vlogo za to, da zagotovimo zagotovimo večjo možnost zaupanja v ukrajinske organe. Temu je treba dodati tudi eh, izjava, ehm, izjave o vseh premoženskih koristih, ki jih morajo dati eh, na spletu različni visoki funkcionarji in to je eh, operativno od začetka tega leta veliko sredstev je bilo namenjenih tem novim uh, organizacijam, potem pa uh, migracijski uh, tokovi. Uh, dejstvo, da pač za ukrajinske državljane uh, obstaja uh, pač uh, mo, oziroma zavrn, zav, zavračanje uh, vizumskih, uh, vizumskih uh, dovoljen zadeva uh, samo dva odstotka in uh, tudi, kar zadeva tudi potem uh, sporazum o vračanju, eh, moramo reči, da to dosega kar 80 odstotkov vseh primerov, kar pomeni, da lahko omejimo vse migracijske tokove. In eh, torej spodbujamo Ukrajino, da tudi uveljavlja biometrične eh, potne liste in zato, da se zagotovi brezvizonski režim. Posebno pozornost bo morala Evropska unija posvetiti in tudi Ukrajina vprašanju trgovanja z ljudmi in tudi zlorabljanja zlorabe eh, brezvizumskega režima strani eh, kriminalnih združb. In eh, že smo pri vprašanju varnosti. Želim povdariti, da povezave torej, mejnih točk z Europolom, to se izpolnjuje. Nahajamo se v zadnji fazi za podpis strateškega in operacijskega dogovora med Europolom in Ukrajino. Prizadevanja, ki so jih ki jih izvaja Ukrajina na področju akcijskega načrta za vizumsko liberalizacijo ohraniti in utrditi skozi čas. Ključnega pomena je, da kriteriji, ki so privedli do zaključitve akcijskega načrta, se še spoštujejo, ne da bi šli rakovo pot. Torej, institucije in določbe, ki so bile sprejete na področju boja proti korupciji, morajo še vedno razpolagati z zadovoljivimi finančnimi sredstvi, zato da ne bo prišlo do vrzeli. In mi že razpolagamo z ustreznimi ustreznimi instrumenti. Torej naj zaključim, pozivam torej, člane odbora Libe, da podprejo ta osnutek poročila s s čimer bomo potrdili načelo, da vse države, ki izpolnjujejo vse kriterije, lahko a, imajo možnost a, a, uživanja koristi iz vizumske liberalizacije. S tem bomo potrdili zanesljivost a, Evropske unije kot partner za tretje države in še toliko bolj za sosednje države, ki a, se napotijo po evropski poti. Ta metoda odraža spoštovanje pravne države, uveljavljanje mednarodnega prava kot temelj temeljni načeli Evropske unije. Želela bi se tudi zahvaliti že vnaprej vsem kolegom za njihove namige in za njihova mnenja. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, kdo od poročevalcev v senci želi spregovoriti? Hvala. Gospod Alan, izvolite. Thank you, Chairman. <clears throat> Uh, Hvala lepa, čisto na kratko. Uh, naj povdarim, da za skupino EKR je bistvenega pomena, da Evropska unija spoštuje svoje pravila in svoje načele. V tem primeru gre za kriterije in predpogoje za vizumsko liberalizacijo vsakatero koli državo. Uh, Um, vizumska liberalizacija za Ukrajino je politično in strateško izredno pomembno vprašanje za vse uh, eh, soudeležene strani, ampak vse to mora temeljiti na objektivnih kriterijih, ne na političnih kriterijih. V zadnjem poročilu napredku je bilo ugotovljeno, da Ukrajina je dosegla potreben napredek in je sprejela potrebne reforme. Torej, če je temu tako, potem ne bi smeli eh, še dodatno zamujati za vizumsko liberalizacijo in mislim, da lahko podpremo ta eh, predlog. Hkrati pa ugotavljamo, da Ukrajina je država, ki ima eh, zelo številno prebivalstvo in ima velike izzive politične in gospodarske narave, kot tudi vprašanje organiziranega kriminala in korupcije. Zato je pomembno, da še dalje delamo na teh vprašanjih, zato, da zagotovimo, da naši, eh, za naše evropske državljane bomo lahko zagotovili brezvizumski režim uh, sedanja stopnja zavrnitev za prosilce za vizum uh, iz Ukrajine je, um, torej ta stopnja je zelo nizka, to dokazuje, da so ti odnosi zelo pozitivni. Torej, hvala lepa. Hvala, gospod Ježek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska komisija, je sprejela sklep, da Ukrajina izpolnjuje potrebna merila in obvestiti vas želim, da je delegacija Alde pred poletnim odmorom obiskala Ukrajino. Imeli smo zanimive pogovore z namestnikom premijeja, s predsednikom Porošenkom, tudi z Klimkinom, zunanjim ministrom, pogovarjali pa smo se tudi z regionalnimi in lokalnimi oblastmi, obiskali pa smo tudi meni prehod med Ukrajino in Polsko. In Preverili smo, kako oblasti tam izvajajo priprave na liberalizacijo vizumskega režima. Prišli smo do enakih zaključkov kot komisija. Seveda nevladne organizacije si želijo hitrejše izvajanje boja proti korupciji in jasno je, da mora Ukrajina še naprej izvajati reforme. Vendar podpiramo liberalizacijo vizumskega režima in to ne bo samo poenostavilo potovanja v Evropsko unijo, ampak za Ukrajino to pomeni še več. Za njih je to spodbuda to je spodbuda za Ukrajince in to bi jim poslalo močan signal, da Evropska unija ne bo Ukrajine pustila na cedilo, prav nasprotno, pomagamo jim. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi, beseda zerkal. Vem, da se zaveda, da smo v časovni stiski, ampak veselim se že njenega prispevka. Spoštovani predsedujoči, spoštovane evropske poslanke in poslanci, veliko veselje mi je, da sem tukaj in hvala, da lahko povem par besed o upanju Ukrajine, da bodo lahko Ukrajinci potovali v EU brez vizumov. Ta akcijski načrt je postal načrt za reforme v Ukrajini. Dejansko akcijski načrt pokriva več področji in opozoriti vas želim, da je vseboval 144 meril in v drugi fazi smo morali izpeljati 200 korakov. V lanskem letu smo izpolnili večino predpogojev in opravili smo še več. Borili smo se naprimer proti korupciji, Sprejeli smo nekaj ukrepov na to temo, zdaj pa vam želim predstaviti glavne dosežke na poti za izpolnjevanje akcijskega načrta za liberalizacijo vizumskega režima. Eden od teh uspehov je seveda uvedba biometričnih potnih listov. Od začetka leta 2015 Ukrajina izdaja zelo varne biometrične potne liste, 1,7 milijona biometričnih potnih listov smo izdali za enkrat in ta številka je enaka številu vizumov, ki ga je Evropska unija odobrila v tem obdobju, kar zadeva ponarejanje. Ukrajinski potni listi niso bili med ponarejenimi potnimi listi že od leta 2007. Od takrat naprej smo v Ukrajini posodobili sistem migracij, Vzpostavili smo sodobno storitev na tem področju, prav tako pa smo izboljšali upravljanje ter informacijsko infrastrukturo. Zagotovili smo tudi več osebja. Zaradi tega smo lahko učinkovito začeli izvajati sporozum o ponovnem sprejemu med EU in Ukrajino in to je omenjeno tudi v poročilu. Mene prehode smo opremili z biometričnimi informacijami napravami, ki so povezane z Europolovo zbirko podatkov. Vsak dan lahko preverjamo, ali ukrajinsko mejo presegajo oziroma prečkajo osebe, ki jih išče Europol. Imam konkretne številke, ampak jih ne bom zdaj navajala. Upravljanje meja smo prav tako izboljšali, zagotovili smo letne ocene tveganja na mejah, prav tako smo skupaj z drugimi organi izvajali nadzor nad mejami. Prav tako zagotavljamo pravno pomoč vsem, tudi tistim, ki zaprosijo za mednarodno zaščito. Dogovor o sodelovanju z Eurojustom smo podpisali 27. junija letos in v prvi polovici leta smo zaključili pogajanja tudi o strateškem in operativnem sodelovanju z Europolom. Zdaj čakamo na soglasje Evropskega parlamenta in zeleno luč sveta. Nacionalna strategija na področju človekovih pravic je bila sprejeta, sprejel je predsednik Augusta lani, akcijski načrt pa smo imeli pripravljen že novembra 2015. Ta dva dokumenta sta bila pripravljena v tesnem sodelovanju s civilno družbo. Prav tako zagotavljamo vsak dan in vsak dan je spremljanje izvajanja teh dokumentov. Prav tako bi bilo dobro omeniti, spremembe, ki smo jih uvedli v zakonodajo. Prepovedana je diskriminacija na osnovi spolne usmerjenosti in spolne identitete. Uvedli smo več ukrepov za enakost in enakopravnost. To je zagotovilo odibljive rezultate na področju politike oblikovanja strpnosti. Prav tako želimo okrepiti boj proti korupciji. Zato izvajamo reforme, sodelujemo z mednarodnimi partnerji in civilno družbo, zato smo sprejeli najbolj restriktivn zakonodajni okvir, ki je namenjen boju proti korupciji v naši državi. Javna naročila so zdaj odprta in javna, zato ljudje bolj zaupajo javnim organom in ljudem. To zaupanje je ključnega pomena, če želimo zagotoviti neodvisnost in integriteto naprimer, več preiskav teče proti visokim uradnikom, poslancem, sodnikom in tuživcem. Prav tako smo predstavili evropski sistem za deklaracije interesov in v 60 dneh je do 40 tisoč javnih uslužbencev oziroma bo moralo do 40 tisoč javnih uslužbencev razkriti svojo lastnino. Drugače bodo predmet sodnih preiskav. V drugi fazi bo to vključilo več kot 300 tisoč državnih uslužbencev ter uslužbencev na lokalne in regionalne ravni. To bo vključovalo tudi sodnike in tuživce. Takšnega precedensa na svetu ni. Glede na to, koliko sredstev je treba razkriti in koliko oseb to vključuje. Hvala tudi Mariji Gabriel za pozitivno oceno našega poročila in upam, da boste sprejeli pravo odločitev in da boste podprli Ukrajino na poti reform. Hvala še enkrat, da ste mi dali možnost, da spregovorim pred vami. Hvala. Hvala lepa. Hvala, da ste se oglasili pri nas da se nam pridružite v razpravi. Nekaj me zanima. Zanima me, ali želi komisija kaj povedati? Ne, v redu. Slovaško predsedstvo morda? Tudi ne. Prav. Želi še kdo prispevati k tej razpravi? Kaj sem going back to the rep? Oh. Gospod Boni, izvolite. Thank you very much. Uh, uh, I... Hvala lepa, tudi sem se želim zahvaliti Mariji Gabriel za poročilo. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo vse informacije. Vedeti moramo, ali so izpolnjene vse zahteve. Zato mislim, da moramo v kratkem času predstaviti predloge sprememb in Ukrajino moramo podpreti na poti liberalizacije vizumskega režima. To je ključnega pomena tudi za ukrajinsko družbo, zato da bodo vedeli, da sodelujemo z njimi, da jih evropejci podpiramo, da smo vsi na isti strani. To je tudi zelo pomembno, zato da bodo reforme pospešene in to bo seveda okrepilo tudi zaupanje med Ukrajino in EU. Hvala. Gospa Gomeš, izvolite. Tudi jaz se želim zahvaliti Mariji Gabriel za podrobno poročilo in strinjam se s sklepi in s tem, kar je povedala. Zagotoviti moramo rezultate. Obljubili smo veliko partnerju, ki je izpolnil vse naše zahteve. Zato mislim, da bo tudi z političnega in strateškega zelo pomembno, da pomagamo Ukrajini, potem ko so upravili toliko dela. Zdaj pa, gospa Gabriel, lepo prosim, da povzamete razpravo, pokomentirate in tako naprej. Želim se samo zahvaliti vsem kolegom, ki so se oglasili, vključno z namestnico ministra mislim, da je sporočilo, ki ga pošiljamo, zelo močno, kajti državljanom eh, sporočamo, da eh, smo ta proces eh, izvedli in zdaj je čas za izvajanje teh novosti. Hvala. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je 15. september ob 12. Hvala lepa za nekaj minut bom prekinil sejo. Glasujemo točno ob 5.30. Hvala. Gospe in gospodje, lepo prosim, preverite še enkrat, da imate eh, pri sebi glasovalne kartice. Začeli bomo čez nekaj trenutkov. Right, gentlemen, uh, Hvala lepa, gospod in gospodje. Začeli bomo z glasovanjem. Najprej bomo glasovali o zakonodajnem predlogu za spremembo uredbe 531 skozi 2001 o tem, da bi Gruzijo vrstili na seznam tretjih držav. Gospa Gabriele Poračovako, zanima me, ali želite spregovoriti. Izvolite. Ne, v redu. Začeli bomo z glasovanjem. Hvala lepa. Predlog spremembe 3 in 4. O teh glasujemo skupaj. Glasujemo. Ja. Vote is. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 5. Glasujemo. The vote is... Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 7. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Vodne izjave in vodbe navedbe. Zavrnjeno. predlog spremembe 1, uvodna navedba 3a, novo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 2, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno urna izjava 3, predlog spremembe 9, glasujemo. Socialisti, eden od vas je preveč. Preveč socialistov v dvorane, to pa je res nekaj groznega. Eden od vas je preveč. Nekdo naj prosim izodleče glasovalno kartico. Konec glasovanja zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami in glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o odprti pogajanj in o sestavi pogajalske ekipe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala. Now we move to these... Zdaj pa drugo glasovanje. Gospod Holma, ali izvolite? za ELS želim predstaviti mnenje o naslednjem glasovanju. Obžalujemo, da nismo mogli počakati na to, da bi Kosovo izpolnilo vsa merila, vseeno pa se nam zdi nujno, da Kosovo izpolni vsa merila, kakor zahtevamo tudi od drugih držav. Ne želimo si dvojnih standardov. Normalno naj bi glasovanje imeli, ko bodo merila izpolnjena, kajti vsi bi lahko glasovali z dobro vestjo za. No, pri Kosovu žal ni tako, zato skupina ALS ne bo za liberalizacijo vizumskega režima, dokler pokoji ne bodo izpolnili. Škoda, da nismo mogli prestaviti glasovanje za teden ali dva, kajte, ko smo mm, govorili o Turčiji in tako naprej, smo morali uporabiti enak standard. Ne moremo imeti dvojnih standardov merila so izpolnjena ali ne v primeru Kosova merila niso izpolnjena, zato obžalujem, da glasujemo danes. Če bodo merila izpolnjena do plenarnega zasedanja, potem bomo mi seveda na plenarnem zasedanju glasovali za. Preden začnemo z razpravo in mislim, da o tem odloča predsednik, želim komentirati naslednje. Trenutno so merila naslednja. Če kdo ogovarja dnevnemu redu, je treba ogovarjati ob ustreznem trenutku. Nihče ni ogovarjal na sprejetje dnevnega reda, takrat, ko smo sprejemali dnevni red. Niti nihče ni ogovarjal glasovanju. Se opravičujem, ampak razen, če se vsi strinjajo, mislim, da bomo nadaljevali z dnevnim redom, ne glede na to, kako bo potekala nadaljna razprava. Gospod Holmajer, začeli ste govoriti o tem, zato sem pripravljen, da spregovori nekdo, ki ima drugačno mnenje. Gospod Sipel, želite spregovoriti? V redu, potem pa bomo videli, kje smo. Izvolite. Hvala lepa. Prvič, gospod predsednik, hvala lepa, da ste omenili, da je treba vse spremembe dnevnega reda storiti takrat, ko je za to primeren čas. Poslovnik je jasen, o tem bi nas lahko obvestili prejšnji teden ali na začetku tega zasedanja, to se ni zgodilo in res me zanima, kaj se je zgodilo od petka do zdaj oziroma od danes popovdan ob treh do sedaj, da je sedaj nujno treba to točko omakniti z dnevnega reda. In še drugič, čisto na kratko, soda liberalizacija vizumskega režima se ne bo začela, dokler ne bodo izpolnjala vsa merila parlament bo na plenarnem zasedanju o tem odločal samo, če bodo izpolnjeni vsi pogoji in jasno lahko povem, da moja skupina ne bo tega vrstila na dnevni red, dokler merila ne bodo izpolnjena, ampak mislim, da danes lahko nadaljujemo z glasovanjem. Hvala. Thank you. Um, well, I just before, want to say to the yes. chief of the committee something. Samo nekaj želim spregovoriti vodji odbora vodi odbora, sem to sporočila v četrtek. Ne ta teden, v četrtek. Prejšnji teden sem mu to že sporočila. You, uh, Gospa Holmar, saj veste, kakšna je težava. Jaz delam po dnevnem redu in zato vsem dam možnost, da na začetku srečanja in na začetku seje spregovorijo če imajo kakšno težavo s točko na dnevnem redu, predtem, ko se dnevni red dejansko spreme. Ampak, ko se dnevni red dejansko spreme, potem je dnevni red določen in mislim, da bi zdaj težko to spremenili. Razumem vaše argumente, morda so celo dobri, ampak, če moram zdaj odločiti, potem moram odločiti pač takole. Mislim, da moramo nadaljevati. Se opravičujem, če to ni tisto, o čemer ste govorili za zaprtimi vrati, ampak mislim, da moramo zdaj glasovati, kaj ti. Mislim, da je to pravi postopek. Se opravičujem. Dobro, v tem primeru potem tudi tako odločam in predlagam, da nadaljujemo z glasovanjem. Zdaj bomo glasovali torej. Thank you. This is the last vote uh, of the day as well. It's the legislative Gre za zadnje glasovanje in sicer se znam tretjih držav, katerih državljane morajo prihodu z onih meje imeti vizume. Gospa Fajun je poročevalka. Želite kaj povedati, gospa Fajun, preden začnemo? Hvala, hvala, gospod predsedujoči. Kot poročevalka želim povedati, da je to zelo pomembno glasovanje. Kosovo pošiljamo močan signal, da smo resni in oblasti na Kosovo pozivamo, da izpolnijo še zadnja merila za to, da bomo lahko na plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu dali zelen luč Kosovo. Ampak danes so izpolnjeni pogoji za glasovanje, to je še posebej pomembno za mlado generacijo. V odboru Libe smo vedno podpirali možnost potovanja brez vizumov in kolege prosim za podporo tudi danes. Hvala. Hvala, zdaj bomo glasovali predloga spremembe 1 in 2, ki sta identična. Glasujemo. Socialisti, spet vam je uspelo. Eden od vas je preveč. Glasujemo sicer, ampak eh, lepo prosim, da ne dodajate preveč. Glasov. Dobro, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa členi. Prvi člen, prvi odstavek. Skrat do spremembe 10, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno torej prvi člen, prvi odstavek, predlog spremembe 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe je 4 in glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa predlog spremembe 5. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Vodna izjava tri. Predlog spremembe sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe. 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 9. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasovanje o začetku pogajanj in o sestavi pogajalske ekipe. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Hvala lepa, gospe in gospodje. S tem je glasovanje konec. Leave, uh... Preden nas zapustite, točka ravno, razno, ne, v redu. Vidimo se spet 8. septembra ob 3. v Bruslju in 12. septembra ob 7. do 10. zvečer v Strasburu. Hvala. Seje, konec.